Il primo punto dell'ordine del giorno reca la dichiarazione. Prva točka na dnevnem redu je izjava podpredsednika Evropske komisije oziroma visokega predstavnika za zunanjo politiko in varnostno politiko v zvezi s položajem v Libiji. Minister Dovdjelevič dobi torej takoj besedo. Izvolite. Ja, eh, eh, spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Danes imam to čast, da tu predstavljam un uh, general assembly danes govorim v imenu visoke predstavnice, ki je zaposlena s pripravami za generalno eh, skupščino Združenih narodov, ki bo prihodnjo leto, prihodnji teden v New Yorku, tako da ji bom poročal. Mi smo zelo veseli, da lahko povemo tudi stališče visoke predstavnice, ki ga pravzaprav podpiramo in eh, vemo tudi, da visoka predstavnica je udeležena v prizadevanjih mednarodne skupnosti, da reši tudi te zadeve in je tudi bila tista, ki je spremljala polskega ministra sestra Maja v Bengaziju. Sedem mesecev skoraj da je minilo, odkar se je libijska revolucija začela. Od takrat je svet eh, videl, da so libijski ljudje zelo prepričani, zelo pogumni in sedaj moramo izkoristiti to proložnost in jim izkazati priznanje. V zadnjih mesecih je Evropska unija večkrat pokazala, da Libice podpira njihove težnje, ko želijo biti demokratični, ko želijo upoštevati načela pravne države in živeti brez strahu. Evropska unija se soltoča na tri poglavitna področja. Najprej politično in diplomatsko prizorišče, potem eh, drugič takošna pomoč za tiste, ki jih je kriza najbolj prizadela in tretjič podprli bomo Libijo, ko se bo posvečala življenju po konfliktu. V začetku smo sklicali izredni sestanek sveta 11. marca, takrat je Evropska unija posredovala zelo jasno sporočilo režimu, da mora takoj nehati nasilje in da mora Gaddafi zapustiti oblast. In to so legitimna pričakovanja Libicev, ki jih moramo spoštovati. Od takrat je Evropska unija sprejela kar nekaj omejevalnih ukrepov, tako da bi zagotovili, da režim ne bi dobil orožje in denar. Zdaj je Gaddafi zapustil Tripoli in mnogi podporniki eh, so v drugih delih Libije, kar pomeni, da bodo nove oblasti imele možnosti, da se bodo pravzaprav posvetile dejanskim potrebam na terenu. Evropska unija je sprejela pomembne diplomatske pobude, tako da bi rešili ta konflikt visoka predstavnica in podpredsednica je bila udeležena na različnih sestankih mednarodne kontaktne skupine, tukaj je bila tudi tako imenovana Kajrska skupina mednarodnih in regionalnih svetov. Zato je tudi ona dala pobudo. Evropska unija bo še vedno odločna znotraj te skupine in 1. septembra je tukaj v Parizu bil vrh. V preteklem mesecu smo videli, da Libici zelo trpijo eh, zaradi tega, ker je režim sprejel določene ukrepe. Zato smo bili zelo zaskrbljeni, ko so tukaj. Ko je tukaj izbruhnilo nasilje v Tripoliju, ko je bilo eh, veliko beguncev, ki so šli v Tunizijo in Egipt. Mednarodna skupnost se je hitro in odločno odzvala. Evropska unija je zagotovila več kot 150 milijonov evrov humanitarne pomoči od takrat, ko je kriza izbruhnila. GD Eko pa je poslal tudi v Tunizijo, tudi v Egipt in Bengazi svoje sile, pa tudi v Tripoli. Evropska pomoč je tako pomagala pri evakuaciji več kot 24 tisoč državljanov in tukaj smo zagotovili pomoč v Misrati in tudi tistim, ki so zapustili to območje. Zagotovili smo pomoč, tako smo jim pomagali v izrednih razmerah, pomagali smo ranjenim, civilistom, tudi tistim, ki so bili žrtve nasilja. Zagotovili smo ustrezne logistične zmogljivosti. Tako smo jim tudi zagotovili pomoč in tudi vsi tisti, ki pomoč potrebujajo, so to dobili. Od meseca maja je tudi visoka predstavnica obiskala Bengazi, imamo urad Evropske unije, kar pomeni, da smo v stalnih stikih z mednarodnim prehodnim svetom. Tako usklajujemo mednarodno pomoč Evropske unije na terenu. Kar nekaj predstavnikov držav članic je v Bengaziju. Videli smo, kje moramo to pomoč še krepiti in kje moramo te zmogljivosti izoblikovati še nekoliko bolje. To so vse dejavnosti, ki smo jih začeli izvajati zelo hitro. Gospa predsedojoča, gospe in gospodje, v zadnjih tednih se stvari bliskovito razvijajo. Tisti, ki podpirajo Gaddafija, so zbežali, vendar pa Gaddafi še vedno lahko negativno pliva na državo in jo destabilizira. NATO meni, da lahko civiliste še vedno ogroža. Zato sledimo vsem pogajanjem med lojalisti in med eh, prehodno oblastjo, ker določeni podporniki režima še vedno se borijo proti tem režimu, kar pomeni, da ima ta prehodna oblast velike izzive. Zagotoviti mora storitve, javna uprava mora delati, zato moramo zagotoviti demokratično življenje in jim zagotoviti ustrezno Pomoč potem razrožitev, demobilizacija, miroljubna integracija, vse to so pomembni projekti. Evropska unija bo v teh kritičnih mesecih Libijo podprla tudi v mesecih po konfliktu. Tukaj smo upoštevali številna načela. Gre za vodenje ljudi, gre za to, da se moramo usklajevati z OZN in da moramo tukaj upoštevati želje vseh mednarodnih partnerjev. Vedno, ko izbruhne konflikt in vedno, ko se konflikt konča, moramo zagotoviti ustrezne storitve. Tako moramo podpreti libijsko oblast. 28 organov smo že izpostavili in tukaj smo upoštevali sankcije Evropske unije. Zamrznili smo določena sredstva in tukaj bomo poiskali ustrezne rešitve. V stiku smo že s tako imenovano enoto za stabilizacijo, imamo tudi eh, stike z OZN in njihovo enoto. Tako da imamo kar nekaj svojih predstavnikov že v Tripolju, tako da bomo ocenili kritične razmere, ki smo jih že opredelili. Dobro mednarodno sklajevanje bo bistveno, če naj bi zmanjšali eh, tveganje, če naj ne bi podvajali svoje prizadevanja in tako bomo ponudili svojo pomoč libijskim oblastem v tej fazi prehoda, ki je nujna in bistvena. Rekl sem že, da smo si razporedili določene naloge, kar zadeva oceno potreb, tukaj smo upoštevali libijske potrebe, pa tudi naše mednarodne partnerje. Ob koncu bi se rad zahvalil parlamentu, ker ste nas odločno podprli v zadnjih mesecih. Kar nekaj izjav in rezolucije Evropski parlament sprejel, sprejeli ste tudi konkretne ukrepe. Številni evropski poslanci so tukaj pomembno prispevali k temu, da smo uveljavili eh, svoje politike in to je ne na zadnje bistveno. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj bodo dobili besedo govorniki v imenu političnih skupin. Začeli bomo skupino EPP. Gospod Selafrank, tri minute imate, izvolite. Gospod komisar, če upoštevamo šestmesečno obdobje za to, da bi zadali konec 42-letni diktaturi, se nam ta rok morda zdi nekoliko kratek. Če situacijo ocenjujemo s številom izgubljenih človeških življenj, trpljenjem in zamudo, ki jo bodo utrpele številne generacije, pa bomo prišli do različne analize. V vsakem primeru je glede padca režima gospod, kolon, polkovnika Gaddafija treba še vse storiti. Humanitarna pomoč, nadzor na mejah, gospodarska prenova in ne samo to, tudi postopek tranzicije v zelo težkih okoliščinah, v katerih moramo tudi zagotoviti, da ne bodo zločini ostali nekaznovani. In pri tem je trenutno predsedstvo reklo, in s tem se strinjam, da tako v okviru NATO kot v okviru Evropske unije in še zlasti zahvaljujoč posredovanju nekaterih držav članic, Francije in Združenega kraljestva in tudi zahvaljujoč pogumu libijskega prebivalstva, se je uspelo zrušiti ta obupen režim. Treba pa je povedati tudi to, da je po začetnem omahovanju Evropska unija vendarle delovala dobro. In res je, gospod minister, da je naš parlament eh, bil prvi ki je zahteval priznanje tranzicijske vlade z izjemo skupine Alde. In moram reči, da je Francija prva država, ki je eh, to priznala. In tako sta eh, bila že odprta urada v Bengaziju in v Tripolju in zato je treba hitro imenovati vodjo delegacije in navezati stike med to državo in Evropsko unijo, poleg tega pa so Združeni narodi tudi zahtevali skupen urad v tej državi. Eh, gospod minister, gospod komisar, gospa predsedujoča, mm, še pred par dnevi smo tukaj se spomnili desete obletnice terorističnega napada na dvojčka v New Yorku. In eh, pri tej arabski pomladi se moramo spomniti tudi dveh glavnih prednostnih nalog in sicer moramo vedeti, da je to klic po svobodi in demokraciji, ki prihaja iz teh držav in drugič je to pomembno tudi zato, ker moramo preprečiti, da bi v naši bližini eh, ekstremni islam ponovno grozil svobodi uh, ljudi. Najlepša hvala. E hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov dobi besedo gospa Gomeš. Tri minute. V tem parlamentu pričakujemo, da bo konflikt v Libiji kmalo končan. Po 42 letih brutalne diktature in šestih mesecih vojne upamo, da bo ta država končno stopila na pot demokracije in zato bo potrebno tudi najti in soditi Gaddafiju. Evropska unija je sedaj že prisotna v Bengaziju in hitri smo bili pri eh, osvoboditvi glavnega mesta in sedaj je treba hitro zamrzniti libijska denarna sredstva ter eh, najti tudi druga finančna sredstva, ki jih je Gaddafi v režim preusmiril, ter zagotoviti, da bodo ta sredstva vrnjena libijskim oblastem. Evropska služba za zunanje delovanje pa mora tudi odgovoriti na libijske pozive po pomoči na pozive k podpori v postopku demokratizacije te države. Paziti pa moramo, da bodo eh, ta nacionalna prizadevanja uživala koherentno spremljanje strani evropskih politik. Zagotoviti moramo podporo libijskemu ljudstvu in tudi na združene narode moramo pri tem računati, da se bodo aktivno vključili v ta proces. Da bomo lahko spodbujali varnost in prenovo v tej državi, se bo treba spomniti tudi vseh eh, žrtev in Evropska unija lahko tukaj veliko pripomore in uh, izkoristi pomembno vlogo, ki jo je igrala tudi v drugih postop podobnih postopkih, kjer eh, se je že vzpostavljala pravna država ter svoboda civilnega prebivalstva. Eh, prihodnja libijska vlada pa bo morala tudi znati izpolniti obljube po zagotovitvi demokratične države in svobode za svoje državljane in ne samo za nje, temveč tudi za tuje državljane, ki tam živijo drugače, kot je to um, počel Gaddafijev režim. In predvsem tako, da ne bi tujcev v Libiji vseh povrsti enačili s plačanci. Upamo, da bo ta postopek demokratizacije eh, omogočil tudi pravilno interpretacijo islamskega prava in da bo tudi znala spoštovati človekove pravice, tako pravice žensk kot manjšin in vseh ostalih ljudi. V novem okviru bo treba zagotoviti tudi udeležbo žensk in mladih pri vseh organih, ki sprejemajo politične odločitve. Paziti moramo, da ne bomo Libiji ponujali slabih zgledov politike in predvsem slabih zgledov zunanje politike, ki so z Gaddafijem eh, v primirih eh, trgovanja in kupčevanja z Gaddafijem Sedaj potrebujemo novo evropsko politiko, ki pa bo temeljila na naših vrednotah in ki bo tudi upoštevala želje libijskega prebivalstva in vseh tistih, ki na južnem bregu sredozemlja kličejo po svobodi. Per... Hvala lepa. V imenu skupine ALDE dobi besedo gospa Ojuland za dve minuti. Hvala, gospa predsedojoča. Lahko povemo, da so končno zrušili režim, ampak eh, Libija je sedaj v nehvaležnih okoliščinah po državljanski vojni in eh, tukaj je veliko izzivov. Mednarodni prehodni svet je sprejel odgovornost, da bo zgradil liberalno in demokratično Libijo. Demokratične ideale morajo spoštovati vsi. Spoštovane kolegice in kolegi. To je zelo težavno poslanstvo in verjamem, da tudi mi moramo tukaj odigrati zelo pomembno vlogo, če ne bi bilo to uspešno. Podpreti moramo to, da se demokratična načela izvajajo miroljubno in moramo se boriti proti tistim, ki temu nasprotujejo. Zgraditi moramo svobodno družbo, ravno tako pa moramo zgraditi liberalno gospodarstvo. Gospodarska oživitev je bistvena, če ne bi zagotovili eh, to, da bo država se podala na pot demokracije. Zato Alde pozdravlja to, eh, da bomo sedaj končno odpravili sankcije in eh, da sredstva ne bodo več zamrznjena. Ko pa eh, govorimo o trgovinski odnosi med Evropsko unijo in Libijo, ti odnosi bodo lahko sedaj demokratični in svobodni. Gospodarske in liberalne storitve morajo biti takšne, da bodo služile ljudim. ljudem. Ravno tako moramo zagotoviti to, da bo pridobivanje nafte in zemljskega plina v korist ljudem. Največji izziv za libijske oblasti pa je, da se zagotovi to, da se spoštujejo načela pravne države in demokracije, kar pomeni, da moramo imeti strukture, ki bodo delujoče. Tukaj bom upoštevala izkušnje moje države Estonije in zato vem, da oblikovanje demokratičnih institucij je dolgotrajen proces. Na eni strani moramo biti zelo potrpežljivi, sporedno s tem pa moramo imeti zelo jasne obveznosti strani eh, nove oblasti, ki mora tukaj upoštevati demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in načel pravne države. Najlepša hvala. Hvala lepa v imenu skupine zelenih. Gospod Kon Bendit, štiri minute imate, izvolite. Gospa predsedujoča, gospodje in gospe. Sam bi želel govoriti ne toliko o sami Libiji, kot tudi v Siriji in Bližnjem vzhodu, vse se tu stvari nekoliko mešajo. Kar zadeva Libijo, so stvari za Evropsko unijo kar preproste. Evropska unija je po eni strani dobro reagirala po začetnem omahovanju. Evropski parlament je tu precej pritiskal eh, k priznanju, to je bilo že povedano. In danes moramo dejansko še naprej voditi zelo odprto in zelo iskreno razpravo z novo tranzicijsko vlado, ki bo imenovana. imenovana. Zato, ker je res, danes imamo iste težave v Egiptu in v Siriji in vprašanje je, kakšna naj bo Libija prihodnosti. Mislim, da jim ne moremo usiljevati naših demokracij, vendar pa je istočasno jasno, da lahko Evropska unija igra pozitivno vlogo s eh, pomočjo za razvoj, pa tudi z ideološko oziroma še toliko bolj tehnično pomočjo pri vzpostavljanju neke države, ki ne obstaja. Tukaj obstaja pravzaprav politična praznina, majhne skupine, posamezniki in vojaki. In če Evropska unija tu želi imeti določen vpliv, je treba vedeti, da imamo pred seboj povojno civilizacijo. In to je res za vse te države. Treba se je vprašati, kako naj sedaj po tem, ko bodo odložili orožje, ponovno izgradimo demokratično družbo. In zato moramo mi vsi skupaj, parlament, komisija in svet, voditi poglobljeno razpravo o neuspehu naših politik v zadnjih petih letih in o neuspehu naših odnosov s temi diktaturami dejansko se moramo nekaj naučiti iz tega, kar smo tu storili narobe in iz naših nekdanjih odnosov s temi državami. In kar zadeva Sirijo, mislim, da morajo zadeve iti tukaj nekoliko dlje od samih sankcij. V Siriji um, ne gre samo za vprašanje nafte. Vsi na svetu morajo vedeti, da v prihodnosti ne moremo več govoriti o Al-Asadu. Tudi tukaj je potreben političen korak, ki bo bolj ali manj podoben tistemu v Južni Afriki. Vsi bogati in drugi morajo vedeti, da se bo treba pogovarjati z drugimi in ne z Al-Sadom. In zato je treba vedeti, da pri sankcijah za to državo ni pod vprašajem samo nafta. Vedeti moramo, da ne smemo tukaj se omejiti na naše trgovinske odnose. In kar zadeva bližnji vzhod, ali bo gospa Ešton zahtevala od palestincev naj ne zahtevajo svoje neodvisnosti v združenih narodih. Tukaj pravi, gre za veliko odgovornost, zato ker bo treba v tem primeru palestincem odgovoriti na vprašanje, kakšna pa je alternativa. V tem trenutku namreč pogajanja ne potekajo, Izrael se ne pogaja. In če hočete, sam pravim, da moramo biti tukaj zelo previdni, saj v prihodnjih dveh letih, morda enem letu ali šestih mesecih se bo ta proces obrnil v nasprotno smer, ta proces na palestinskih ozemljih. Palestinska uh, uprava bo uh, kaj storila? Dala ključ v vrata in rekla Izraelcem, to je vse vaše in potem se bo začela bitka. Uh, eden proti drugemu ali kaj se bo tam zgodilo. Se bo vzpostavila nova država s sistemom apartheida in potem bomo mi govorili o sankcijah za Izrael. Ne, v prihodnosti ne more biti tako. Danes moramo prevzeti odgovornost. Če že rečemo palestincem wait and see, jim moramo znati tudi odgovoriti na vprašanje see what, kaj naj vidimo. In Predvsem se moramo zauzemati za to, da se bodo Izraelci začeli ponovno pogajati. In če teh pogajanj ne bo, potem res ne vem, kaj lahko palestinski narod pričakuje. Hvala. Hvala. V imenu skupine konzervativcev dobi besedo gospod Tenok. Gospa predsedujoča, libijske enote so bile zelo pogumne, osvobodile so Tripoli, pravzaprav ni bilo veliko zlorab ali povračilnih ukrepov proti tistim, ki se borijo proti Gaddafiju, če to primerjamo z Gaddafijami, lojalisti in plačanci. Lahko povem, eh, da so končno rekli ne oblasti Gaddafija in sedaj želijo oblikovati pluralistično demokracijo. Ne vem sicer, če bo liberalna, ampak kakorkoli že. Sam Gaddafi ni več v Tripoliju, ampak nekateri podporniki še vedno ogrozajo varnost, dokler ga ne bomo predali mednarodnemu kazenskemu sodišču. Zato moja politična skupina še naprej podpira NATO in operacije. Lahko povem, da ni bilo žrtev, če upoštevamo vojaške žrtve, ko smo zavarovali civiliste v Libiji. Pravzaprav moramo še naprej podpirati prehodni svet. Sedaj morajo zagotoviti prehod od diktatorskega režima, ki je vladal več kot 60 let. Ravno tako moramo imeti redne volitve, da zagotovimo legitimnost in soglasje. Moram reči, da Evropska unija žal ni bila enotna, predvsem, ker se je Nemčija vzdržala, kar zadeva rezolucijo 1973. Ampak Cameronu moramo čestitati, ker je skupaj s Sarkozijem prevzel zelo pogumno pobudo že od samega začetka. Pravzaprav sta bila osamljena, ampak mednarodna skupnost mora še naprej podpirati Libijo, ko bo začela graditi demokracijo. Ne gre samo za to, da mora okrevati od vojne, ko so bili mnogi prebivalci ubiti. Potrebujemo tudi dobre politične inštitucije, ki se morajo oblikovati. Sedaj eh, mora svet pokazati, da lahko prevzame to odgovornost in zato je vsa podpora nujna, tako da bo zaživela stabilnost, da bodo zagotovili temeljne storitve državljanom. Recimo v Tripalju velika večina prebivalcev nima dostopa do tekoče pitne vode. In zato moramo pravzaprav vedeti, eh, da je mednarodni prehodni svet tisti, ki je legitimna oblast. Bo ko Libija začela ponovno pridobivati in črpati nafto, bo bogata država. Zato je dobro, da sredstva več niso zamrznjena in mislimo, da se morajo ta sredstva vrniti prehodnemu svetu, da bomo lahko zagotovili humanitarno pomoč. Poleg tega moramo tukaj upoštevati tudi finančni okvir londonskega sitja. Upoštevati moramo to, eh, da bomo preiskali te zadeve, da bomo videli, kaj je naredil Gaddafijev režim, ko je ukradel milijarde. Pravzaprav to mora biti proces, eh, kjer bodo vodilno vlogo odigrali Libici, ne pa opokacijske sile. Potem Alžirija in Tunizija, če bo tam šel eh, Gaddafi, eh, moramo jih pravzaprav prisiliti, da bodo izročili Gaddafija in tudi njegove družinske člane, tako da jim bomo sodili, ne glede na to, ali bo to v Hagu ali pa v Libiji ravno tako pa potrebujemo zelo pošteno sojenje za vse tiste, ki jih bomo na, spoznali za krive za kršenje človekovih pravic. Libiji do sedaj lahko samo čestitamo. Uporniki so bili zelo pogumni. Tudi borili so se proti temu brezobzirnemu režimu. Izražamo sožale vsem tistim, ki so se borili za svobodo. Pozdravljamo tudi deklaracijo preteklega meseca, to je nekakšna začasna ustava in sedaj jih moramo podpreti, ko bodo oblikovali demokratično državo, kjer ne bo muslimanskega ekstremizma, ampak zgolj zmernost. Hvala. Grazie. Hvala lepa. V imenu skupine GUE dobi besedo gospod Portaž za tri minute. Hvala, gospa predsedujoča. Arabska pomlad je gotovo najpomembnejši dogodek v svetovnem merilu v zadnjem letu. In tukaj bi želel spomniti na predlog, da se temu revolucionarnemu procesu podeli nagrada Saharova. Ta ima namreč tudi simbolično vrednost. Namreč Evropska unija in njene vlade so bili dolga leta, pajdaši diktatorskih režimov v državah, v katerih je prišlo do arabske pomladi. Tudi s preprečevanjem priseljenskih tokov in nespoštovanjem človekovih pravic smo, jim nekako, uh, smo jih nekako podpirali. In če sedaj dejansko podpiramo te spremembe, moramo to jasno pokazati. V Libiji je število civilnih žrtev eh, zelo visoko pri tem, ko podpiramo eh, spremembe, ki potekajo. Vse to pa poteka tudi pod okriljem Združenih narodov. In mi bi pa morali zagotoviti, da bi bili stranski učinki bombardiranja čim manjši. NATO-ve bombe v bistvu ne zagotavljajo osvoboditve, ampak zagotavljajo samo to, da bi bilo možno še naprej izkoriščati energetske vire in nadaljevati z ekonomskim eh, delovanjem. Zato bi se morali zauzemati za to, da bi tranzicijska vlada lahko uresničila svoje zaveze, še zlasti na področju spoštovanja človekovih pravic, predvsem žensk in priseljencev. In pri tem jih mora Evropska unija podpreti. Vsaka pomlad preide počasi tudi v jesen in to se bo zgodilo tudi v Libiji. Pomislimo, koliko prebivalcev podsaharske Afrike je prebežalo preko Libije in preko Egipta in ni tam e, imelo nikakršne podpore. Po drugi strani pa v zvezi z Libijo govorimo samo o Gaddafijevih silah in o NATO-vih avionih in o civilnih drž, žrtvah. Misliti pa moramo tudi na vse drugo pri naši podpori temu demokratičnemu procesu, ki mora biti uh, resnična. Evropska unija mora pri svoji podpori se držati jasne usmeritve in ne uporabljati dvojnih meril. Ne moremo bojkotirati nafte v Siriji, jo pa sprejemati izjemna, naprimer. Ne moremo sprejemati takšnega trgovanja, zaradi katerega trpi prebivalstvo in zaradi tega bo arabska pomlad prava pomlad šele takrat, kadar jo bodo uresničili arabci sami. Hvala. Sedaj pa v imenu skupine um, FD dobi besedo gospod Provera. Hvala, gospa predsedujoča. V sporočilu z dne 5. Eh, septembra je komisar Füle in visoka predstavnica Eštonova sta izrazila podporo dogajanjem v Libiji um, in Zastavljena je bila tudi zelo ambiciozna agenda za to področje, ki pa je ni bilo mogoče uresničiti zaradi NATO-vega posredovanja v Libiji in zaradi padca režima v Tripoliju. Zato bi morali pri teh velikih vprašanjih za jezitev priseljenskih tokov, nadzor na mejah, boj proti terorizmu in tako naprej, eh, se zauzemati za njeno uresničevanje. Po drugi strani pa podpora novi libijski vladi pomeni, da bi morali zagotoviti izvedbo svobodnih volitev, ki bodo lahko pripeljale do prve dejansko svobodne in demokratične države. Zgraditev demokracije je bistveno težja kot eh, samo zmaga v vojni. In zato bi želel vedeti, eh, kakšne konkretne programe lahko v kratkem uresničimo na kraju samem in to znotraj civilne družbe in na, znotraj kulture in izobraževanja. Ta dva sektorja sta namreč bistvenega pomena, da se demokracijo ustvari tudi v glavah in srcih prebivalcev. Hvala, sedaj pa v imenu neodvisnih poslancev, gospod Molcer, izvolite. Politične umetnosti. Gospa predsedujoča, predstavnik sveta, vedno, ko smo priča takšnim razmeram, pride tudi do kaosa. Kaj se je zgodilo v Libiji? Videli smo, ali bomo uspeli oblikovati demokratični režim ali ne. Po drugi strani pa se moramo tudi vprašati, kako se bomo zoprstavili preteklosti. Tudi Izbrih, izbruhnilo je nasilje in tukaj so o tem poročali tudi uh,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 Ali bomo videli, kakšna bo ta vrzel med tistimi, ki bodo vodili nasilje in tistimi, ki bodo prevzeli oblast? Verjetno bo prišlo do določenega kaosa tudi zaradi tega, ker bomo mlade entuzijaste obrožili. Kaj se bo tukaj zgodilo, ali bo nasilje izbruhnilo ali ne? Nič ne bom govoril o tem, da lahko potem uporabijo to težko orožje in rakete tudi za namene terorizma. Ravno zato bo to krhko ravnovezje bo tudi zgodilo to, da bo Libija mednarodno ponosna in tukaj bodo občutki mešani. Videli bomo, kaj tukaj lahko storimo. Ali bodo islamisti tisti, ki bodo prevzeli oblast in bodo to izkoristili. Evropska unija ima določeno strategijo, ampak vemo, da kar zadeva zamrznitev sredstev, ali bo to dovolj ali ne, za financiranje bomo šele videli. Videli bomo, kaj bo z črpanjem nafte tukaj bi lahko prišlo do gospodarskega razcveta in Evropski uniji bi to lahko samo koristilo. Najlepša hvala. Hvala. Besedo dobijo sedaj drugi govorniki na seznamu. Prvi je gospod Brok, besedo imate za dve minuti. Predstavnik sveta, gospod komisar, gospa predsedujoča. Padec diktature je vedno dobra novica in sporočilo. Dobro je, da so tisti, ki so se borili za svobodo, zmagali. Želim tudi povdariti, da je to ne nazadnje tudi dosežek NATO in nekaterih držav članic Evropske unije, ki so tukaj prevzele vodilno vlogo. Pokazalo pa se je tudi, da usklajena politika Evropske unije, ki jo je usklajevala tudi Evropska služba za zunanje zadeve, je tista, ki je prispevala k temu, da smo uspeli. To je to usklajeno eh, delovanje, ki kaže, da lahko uspemo. Kaj pa bo sedaj v prehodu? To ne bo samo vprašanje denarja, ker bo Libija imela dovolj denarja že zaradi nafte. Pomagati pa ji moramo pri demokratičnem razvoju, pri izobraževanju mladih, pri infrastrukturi, pri spoštovanju človekovih pravic, pri multilateralnih ukrepih, ki morajo biti čezmejne narave in morajo pozitivno vplivati tudi na Severno Afriko in arabski svet. Tukaj imamo tudi kar nekaj partnerstv, ki jih bomo lahko spostavili. Ravno tako pa moramo videti in tukaj bi rad upozoril eh, komisijo, da tiste sredstva, ki jih eh, damo, ne bomo kar nekako namenili določenim študijam, 60 ali 70 odstotkov sredstev smo temu namenili v preteklosti. Potrebujemo zelo jasne projekte z jasnimi cili, tako da se bo nekaj premaknilo že sedaj. Tako da bomo videli, da bodo ljudje dejansko bolje živeli, da bodo svobodni in da bo ta prihodnost rožnata. Gospe in gospodje, ob koncu še tole, ker bomo potem govorili tudi o bližnjem vzhodu. Podpreti moramo rešitev dveh držav, kar pomeni, da se obe strani morata premakniti gre za to, da bomo eni naciji dali možnost žrvotvornosti, kar pomeni, da tudi Izrael mora narediti premik v tej smeri. Gre pa tudi za to, da mora Evropska unija mora biti tukaj enotna. Obžalujem tudi to, da visoka predstavnica je v bližnjem, na Bližnjem vzhodu in veste tudi, da zaradi zgodovinskih razlogov moja država ima tukaj zelo posebno obveznost in zato je to zelo nehvaležen čas. Upam pa, da bomo zgradili eh, te mostove, da bomo skupaj kot evropejci stopili po tej poti in da bo bližnji vzhod zaživel v miru. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala, besedo dobi gospod Panceri za dve minuti, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Čeprav je še vedno nekaj odporniških uh, enklav libijskega režima in eh, dokler, čeprav je Gaddafi še zmeraj nekje na okoli in bo prav zaradi tega tranzicijska vlada imela gotovo nekaj težav, pa se je treba osredotočiti na povojne izzive, uh, To je zelo pomembno v Libiji in tukaj se je treba seveda lotiti prednostnih nalog, ki zadevajo hrano, zdravila, varnost, nadzor na mejah eh, ter zagotovitev umika orožja. Poleg vsega tega pa eh, bo treba se lotiti srednjeročnih prednostnih nalog na podlagi prispevkov, ki eh, jih bo mednarodna skupnost namenila tranzicijski vladi. Torej, po tej vojni, obroženi fazi, ki smo jo opazovali v mednarodni skupnosti, je prišel trenutek, da tudi Evropa okrepi svojo odločnost. Mi nimamo samo humanitarne naloge tukaj, čeprav je ta zelo pomembna. Mi namreč ne moremo biti odsotni pri mizi, pri kateri se bo risal eh, nov geopolitični okvir tega območja, kot v katerega spada tudi Turčija, ki se svojim eh, predsednikom vlade Erdoganom triumfalno obiskuje ostale države v tej regiji. V tej povojni fazi že opazujemo določene konkurenčne vzgibe se strani določenih držav članic, kar ne more obetati nič dobrega. Težko je tukaj ločiti ekonomske in energetske interese od ostalih, vendar pa je bistveno zagotoviti predvsem demokratičen razvoj v tej državi. In zato je tukaj bistvenega pomena uloga Evropske unije, saj pot, ki je pred nami, ni ne kratka, ne preprosta. In zavedati se moramo, da prehod v demokracijo v tej državi ni samoumeven. umeven. Hvala. Besedo dobi gospod Makmilan Scott. Dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da vsi obžalujemo odsotnost Lady Ashton v današnji razpravi, čeprav je njeno delo, ki ga upravlja v regiji, izjemno pomembno ne samo za bližnji vzhod, ampak tudi za eh, druga področja te regije za stabilizacijo, za stabilizacijo miru. vse razprave v Evropskem parlamentu 8. marca, ko nas je veliko prosilo za to, da Evropska unija prizna nacionalni prihodni svet. Sam sem bil eden prvih politikov, ki je povabil Mustafa Abdullah Jalila v moj urad in takrat v tistem trenutku je bila Lady Ashton zelo negotova in to je škoda, kaj ti zelo dobro bi bilo, da bi bili, da bi bili mi vodilni, kaj ti kmalo zatem je gospod Želil odšel v Pariz in je dobil priznanje Francije. Ta parlament je vodil zelo dobro, globoko in nadvijočo razpravo. Sedaj pa si pogledamo, kaj se je zgodilo takrat in vidimo, da se v regiji arabska pomlad razvija na različne načine. Bil sem v Egiptu, bil sem tudi v Tuniziji, kjer bodo kmalo imeli volitve. Zato bi rad poslal sporočilo tistim, ki poslušajo in sem drugim inštitucijami. Moramo biti pripravljeni na spremembe, da, vendar pa obstaja negotovo, zato ker se prihodnost ne zdi tako jasna, kot se je zdela pred nekaj meseci. Upam, da boste lahko podprli predlog kandidata za Saharovo nagrado, kajti to je zelo dober znak, da se zauzemamo za človekove pravice, ne samo v Libiji, Siriji, ampak vse posod drugod v arabskem svetu. Najlepša hvala. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Brantner za minuto in pol.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 Mislim, da se Libe nahaja na razpotju. Naslednji tedni bodo odločilni. Imamo dobre novice, slabe novice. Po drugi strani vidimo, da zopet prišlo do skrbe z vodo, šole so se odprle. Po drugi strani vidimo, da so islamisti na pohodu. Ne vem, kako se bo to zgodilo. Upamo, da bo Evropska unija po mesecih končno ukrepala. Sedaj je pravi čas za to, da pošljemo enotno sporočilo. Poleg človekovne pomoči mislim, da bi se morali osredotočiti na različne področje. Evropska unija bi morala ponuditi znanje glede posredovanja in reševanja konfliktov, kar je zelo pomembno. Evropska unija mora podpreti novo libijsko vodstvo in vse kršitelje in zločince pripeljati pred sodišče. In tretjič, Evropska unija mora podati podporo na področju pravosodja in varnosti skupaj z drugimi akteri v tej regiji na sprožen način. In poleg tega moramo sredotočiti naše delo na demilitarizacijo in razoževanje tistih, ki so sodelovali v vrženem boju. In še nekaj, kar ne smemo pozabiti, in to je vloga zasebnega sektorja. Evropska podjetja se, da, se sedaj borijo za svoj delež naftnih družb in mislim, da je pomembno, da dosežemo, da podjetja ohranijo transparentna pravila in Evropska unija mora spodbuditi evropske družbe, da sprejmejo kodeks ravnanja. Upam, da lahko računam na vas, da boste pozorno spremljali položaj žensk v Libiji. Najlepša hvala. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala. Besedo dobi gospod Koval. Za dve minuti. Predsednica, panje komisar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. opazujem situacijo po revoluciji v Libiji in mislim, da moramo biti zelo pozorni na našo vlogo v Evropski uniji in govoriti z enim samim glasom. Zelo boleče je bilo, ko smo opazili, da ne govorimo z enim samim glasom, kajti ko to storimo, nam prisluhnejo. Ne smo biti dvoumni in poslati moramo jasno sporočilo ne samo v Libijo, ampak tudi v druge države za druge države, ki so se osvobodile po revolucijah. V resnici pa danes govorimo o družbah in o ljudeh v tej dru, teh državah. Seveda je prihodno obdobje zelo pomembno, pripravljajo volitve, pripravljajo se na demokracijo in vse to zahteva veliko dela, veliko podpore. In v imenu vseh držav članic Evropske unije moramo poslati jasno sporočilo pokazati moramo, da vemo, kako jim lahko pomagamo in jim pomagati pravo pot. To pa še ni vse. Spomniti se moramo na Severno Afriko, na vse tiste mlade ljudi, ki so protestirali, ki so demonstrirali, želeli so si namreč svobode. Zaradi tega, ker si niso mogli zamišljati prihodnosti v svojih državah. Opazili so vrzel v njihovih sistemih. Zato mislim, da moramo misliti predvsem na človekoljubno pomoč, na vodo, vendar poleg tega mor, se moramo sorodočiti tudi na šole, na univerze, na priložnosti, zato da tisti, ki so demonstrirali, da tisti, ki so tvegali svoja življenja, ne dobijo občutka, da se jim življenje v desetih letih ni nič spremenilo da ne bodo razočarani. Zato je Evropska unija odgovorna za to, da podpremo tiste, ki so se borili za svobodo. E- Gospod Angurakis ima besedo za minuto in pol. O polemo s NATO, kada ti zlivi, skoraj fotike med izfa. Vojna v Libiji je končala z masakrom v Libiji, tudi drugo, Evropska unija in NATO je bombardirala uh, vse mogoče cilje in sami smo odgovorni za te zločine. Tako je imenovana opozicija, ki je sestavljena iz bivših sodelavcev Gaddafija in sestavljena iz te dinastije, je zopet pokazala, da mi delujemo v hipokriziji in seveda imamo dve plati. Imamo tudi propagando, ki je prispevala k tem dogodkom naše družbe si prizadevajo sedaj, da bi si pridobile nafto in plin. NATO je bombardiral in zatrl proteste. Evropske, un, Evropska unija je sprejela odločitev 3. aprila in odločitev za bombardiranje je pokazala na to, da države članice izvajo imperialistično agresijo zato, da si zagotovimo evropski monopol v tej regiji. Sedaj je postalo jasno, da tisti, ki so vzpostavili prepoved preletov, mislijo, da so zmagali, torej da je zmagala Evropska unija, NATO in ZDA. Edina rešitev je, o, da okrepimo boj proti imperializmu, proti NATO in da poiščemo novo pot za razvoj in mir. To je edini način in to v sodelovanju med ljudmi. Hvala, besedo dobi za minuto gospod Baten. L'onorevole Batten non è in aula. Gospod Batten je odsoten, zato dobi besedo gospod Mauro ravno tako za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, rad bi pritegnil vašo pozornost na del resolucije, o kateri bomo glasovali jutri in ki zadeva Libijo. To je tam, kjer govorimo o eh, govoru predsednika Žalila v Tripoliju, ki pravi, da bo bodoča libijska ustava jasno zapisala, da je to mm, islamska država in še nekaj drugih oznak. Torej, to je bistvenega pomena, ne samo za Libijo, ampak tudi za druge sredozemske države. Tudi Egipt in Tunizija bosta imela novo ustavo in zato vas sprašujem, kaj mi, tudi parlament, storimo, eh, počnemo za to, da bomo lahko eh, vplivali v tem ključnem trenutku na način, na kakršnega se bo oblikovalo prihodnje življenje prebivalstva na tem območju. Tudi v Sudanu je posredovala organizacija Združenih narodov in zato ni dovolj, da pravimo, da je treba oznanjati ali ne oznanjati določenih vrednot. Boga ne omenjajo številne ustave na tem svetu in zato eh, bi bilo treba o tem poglobljeno spregovoriti. Odbor Evropskega parlamenta in misija Evropske komisije bi bila potrebna ne zato, da pove, kako naj ne napišejo svoje ustave, ampak zato, da se Libijcem pove, na kakšen način mi razumemo demokracijo in na kakšnih temeljih je treba demokracijo zgraditi. Hvala. Besedo dobi gospa De Kajzer za dve minuti. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Imam dve vprašanji, s katerimi se navezujem tudi na to, kar sta rekla gospod Mauro in gospod Provera. Prva zadeva islamsko pravo in druga. Uh, revolucijo v Libiji. Torej, evropska zastava plapola v Tripoliju, to je v redu, ampak eh, če podpiramo to tranzicijsko obdobje, ki je pred nami, se moramo stvari lotiti poglobljeno. Torej, kar zadeva šarijo. Uh, kot pravi uh, El Želil, bi tudi sama želela vedeti, kaj to pomeni. Uh, tukaj gre tudi za vprašanje razlage islamskega prava in uh, za razumevanje, ki ga potrebujemo. Videli smo, da je v Libiji potekala vojna in srečali smo ženske in druge predstavnike družbe, ki pravijo, da so se že leta borili in da se bodo uh, borile še naprej za svoje pravice. Eh, ena od žensk, ki je bila tudi posiljena, je to povedala in zato v imenu vseh teh žensk, ki se borijo za novo Libijo, se je treba vprašati, ali je takšen institucionalni okvir dejansko pravilen. In drugo vprašanje, ki je vprašanje priseljevanja. Sama sem bila med prvimi, ki so se začeli in ki se še vedno uh, borijo proti pogajanju o dogovoru z Gaddafijem v zvezi z priseljevanjem, saj je bil to voditelj, ki je dolgo časa teptal človekove pravice. Sedaj dobro vemo, da je priseljevanje, ki prihaja iz podsaharske Afrike, resen problem. Vendar pa ima ta problem tudi drugo plat. Ko govorimo o priseljevanju, moramo razmišljati tudi o razvojnem vidiku. Libija eh, bo morda potrebovala vsta kapital delovne sile ali je ne bi kazalo usmeriti v razvojno usmerjen projekt, raje pa kot da se te ljudi pošilja v en ali drugi begunski tabor. Ehm, zato Mislim, da bi morali biti tukaj nekoliko bolj ustvarjalni in zato pozivam komisijo in svet naj o tem razpravljata s parlamentom in naj odpreta možnosti za neko novo drugačno vizijo tega problema. Hvala lepa. Besedo dobi za minuto in pol gospa Lokbilel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Situacija v Libiji kaže na to, da v prihodnosti ne bo vladal v Libiji samo en mož, ampak da se v državi nove strukture in zagotoviti je treba, da so to strukture pravne države, da bodo vse državljanke in državljani enako pravni pred pravico. Zato je nujno potrebno, da v, se v tej situaciji še posebej osredotočimo na to. Zaželjeno bi bilo tudi, da se v Libiji odločijo na to, da človekove pravice in temeljne soboščine v obih paktih prenesejo v ustavo. Nuno je tudi, da se odpravi smrtno kazen v Libiji. To je možno tudi v muslimanskih družbah, kot je naprimer Turčija, kjer so že odpravili smrtno kazen. Pomembno je tudi za libijsko družbo, da se soočijo svojo preteklostjo. Tudi tukaj imamo bolj ali manj uspešne primere iz Latinske Amerike. Obdelava zločinov proti človeštvu lahko gledamo tudi glede primerov v preteklosti, ampak ne gre za kršitev samo z ene strani, ampak tako kot predlaga Amnesty International, gre za kršitev človekov pravic z obeh strani in mogoče bi lahko tako kot v Tuniziji um, ustanovili odbor, ki bi analiziral vse te zločine. Hvala lepa. Grazie, la parola. Hvala. Beseda dobi gospod Preda. Minuto in pol imate. Smul, damna predsednita. Luni... Uh, Hvala lepa. Gospa predsedojuča. V ponedeljek popovdne smo govorili o tem, če bi imeli resolucijo o Libiji in takrat sem dejal, da bi morali glasovati o tem, preden ujamejo Gaddafi ali preden zbeži iz eh, družine. Verjamem, da je režim v svojih zadnjih vzihlajih, čeprav obstajajo še zadnje enklave. Prepričan sem, da se Libija premika proti tranziciji in proti demokraciji. Očitno je, tako kot so dejali že govorniki pred menoj, da so Libici sami sprožili ta proces. Istočasno pa so evropske države rano tako odigrale pomembno vlogo pri iskanju rešitve pred intervencija in veliko držav je sodelovalo v NATO-vih misijah in operacijah za zaščito civilnega prebivalstva. Zato imamo zelo veliko odgovornost, ko gre za gradnjo demokratičnih inštitucij in demokratični sistem, zato da bo to potekalo v spoštovanju človekovih pravic. In zato pozdravljam besede kolega Maura, da se vsi zavedamo, da obnove in razvoja ne bo, preden ne rešijo varnostnih vprašanj. Prenova Libije je odvisna od nacionalnega spora, torej da se preizkujejo vsi zločini, da se jim sodi in da damo možnost do pravice vsem tistim, ki so trpeli v času resolucije, ne glede na to, kdo je zakrivil zločine. Hvala. Hvala, Hvala. Besedo dobi gospod Gualtieri, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Po 42 letih diktature in šestih mesecih vojnega spopada je Libija na pomembnem trenutku za preobrat v svoji zgodovini, ki jo lahko vodi na pot miru in demokracije. Ta prihodnost pa je v rokah Libicev. Nihče jim ne more usiljati vnaprej pripravljenih izbir. Poleg vseeno pa ima Evropska unija tukaj veliko odgovornost in pomembno vlogo pri zagotovitvi stabilizacije in demokratičnega procesa v tej državi. Potem, ko so jo v začetnem trenutku spora nekoliko umaknili na obrobje, in je stvari vzel v roke NATO, pa je Evropska unija pokazala zmožnost za delovanje, takšno kot jo poznamo in ki se kaže predvsem v odprtju uradov v Bengaziju in v Tripolju in za katere bi želeli, da bi bolj usklejeno delovali za našo službo za zunanje delovanje. To eh, spada v okvir močne politične strategije večstranskega delovanja, ki mora biti močno in učinkovito in ki mora upoštevati tudi mednarodno skupnost ter se tako izogibati podvoji, podvojevanju in na ta način podpreti proces v Libiji, proces, ki bo gotovo zelo dolgotrajen, pri katerem se bo treba upirati novim delitvam na nacionalni ravni in pri katerem bo treba zagotoviti, da se bo civilna družba dejansko lahko vključila v tranzicijski proces. Ta tranzicijski proces bo moral pripeljati do vzpostavitve normalne situacije v javnem življenju. Potrebna bo vzpostavitev nadzora na mejah, potreben bo umik orožja in hkrati bo moral ta proces temeljiti na trdnem roadmapu za vzpostavitev nove države. Na drugi ravni pa bo treba jasno razmisliti in pazljivo uporabljati vire, ki bodo na to, za to na voljo. Med evropskimi institucijami je Evropski parlament gotovo pripravljen ponuditi svojo roko in močno podpreti ta prizadevanja. Hvala. Besedo dobi za minuto in pol gospod Danžon. Hvala, gospa predsedujoča. Upam, da bo resolucija v Libiji, ki uživa veliko soglasje, ravno tako relevantna kot tista, o kateri smo glasovali pred šestimi meseci in ki se je izkazala za pravilno obsodba in sankcioniranje Gaddafjevega režima, vzpostavitev načela odgovornosti za zaščito civilnega prebivalstva pri tem, ko so tu prisotne oborožene sile um, tranzicijska vlada, vse to so elementi, o katerih smo glasovali tukaj, še preden so države članice uh, to potrdile. In zato je treba pozdraviti vse tiste države, še zlasti Evrope. Evropske, ki so se odločno zavezale v vojaškem in političnem smislu za to, da bi libijskemu prebivalstvu zagotovili uh, prehod v novo demokratično obdobje. 19. marca, naprimer, smo uničili Gaddafijeve čete, ki so uh, se namenile proti Tripoliju in na ta način smo preprečili, da bi se v Libiji ponovilo to, kar smo že videli na evropskih tleh v Srebrenici in drugot. Torej, če je Gaddafijev režim pokončan, pa spori tu še niso zaključeni. Zmaga še ni zagotovljena in zato mora Evropa dejansko prevzeti vodilno vlogo v tem občutljivem trenutku in zagotoviti moramo podporo in pomoč, ki bo presegala to humanitarno pomoč, ki je sedaj že zagotovljena. Moramo zagotoviti podporo civilnemu gibanju, in vzpostavitvi varnosti v tej državi. To pa mora temeljiti na jasnem načelu in sicer Libici morajo sami voditi svojo tranzicijo, nihče drug z vsemi dobrimi nameni, ki jih ima, ne more tega storiti na mesto suverene volje libijskega naroda. Hvala. Besedo dobi gospa Kopa. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Boj v Libiji je dokazal, da je zmagala prava stran. Sedaj je najpomembnejše vprašanje, kako prenoviti državo na osnovi enakopravnosti in demokracije. Vendar pa so razmere res težke. Ni vode, ni hrane in veliko je tudi beguncev, ki se soočajo s temi težavami. Jasno je, da mora Evropska unija odigrati svoja vloga pri nudenju človekoljubne pomoči. Jasno pa je tudi, da moramo pomagati pri obnovi in gradni demokratične pravne države. Tudi proces za eh, dosego nacionalne sprave je področje, kjer moramo pomagati nismo ukrepali dovolj dobro v primeru Libije, nismo govorili z enim samim glasom in večji del dela je opravil NATO. Sedaj govorimo o novi Libiji in zagotoviti moramo, da se bo tam spoštovale človekove pravice. Asper, v minuto je tre. Hvala. Gospod Fisas dobi besedo za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na srečo je libijska opozicija s pomočjo mednarodne skupnosti premagala Gaddafija. Sedaj je polkovnika treba ujeti in mu soditi zaradi kršitev človekovih pravic in zaradi zločinov proti človeštvu, ki jih je zakrivil. Najbolj pomembno v teh trenutkih pa je, da se osredotočimo na obnovo in razvoj te države in da Libija postane demokratična država. Eh, država in država, ki bo pravna. Nujno je, da zagotovimo skrbo z, vode, z vodo in z nafto in elektriko. Treba je tudi pobrati in zbrati so orožje, ki obstaja v tej regiji, zato da zagotovimo stabilnost in mir v tej državi. Istočasno ne smemo pozabiti na pomembnost, da podpremo države v Sahelu zato, da preprečimo delovanje vseh oboroženih enot, da zagotovimo stabilnost in varnost. Treba je tudi pomagati, da se vrnejo vsi razseljeni in begunci na svoje domove v Libiji. Nujno je. Torej, da vsi ukrepamo, da bomo dosegli zastavljene cilje. La parola all'onorevole Busutil. Hvala. Gospod Busutil ima besedo za minuto in pol. Dakle, seh fil Libija, ki ne tol mali. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kar se je zgodilo v Libiji, je uresničitev sanj. Rad bi čestital Libicem za to, da so dosegli svobodo. Rad bi izrazil tudi sočutje in sožalje do vseh tistih, ki so izgubili svojce v resoluciji, v revoluciji. Sem um, zelo ponosen na Evropski parlament, kajti mi smo bili prvi, ki smo zahtevali prepoved preletov v Libiji. Sedaj pa moramo pomagati Libicem. Zato, da dosežejo napredek, da bodo dosegli državo, ki bo svobodna, mirna in demokratična. Sedaj moramo pomagati, da bodo začeli z običajnim življenjem, da bodo imeli dostop do najosnovnejših stvari, kot je zdravje, eh, svetloba, elektrika, voda. Veliko lahko storimo za to, da pomagamo Libicem, predvsem pri oblikovanju strukturno-demokratičnih inštitucij v spoštovanju prava in da ločimo izvršno in pravosodno oblast. Veliko izkušenj imamo, ki jim jih lahko ponudimo. Pomagati moramo Libicem pri vseh korakih, zato da bodo dosegli demokracijo. Hvala lepa. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala, gospod Svensson. Dobi besedo za minuto in pol. Palman. Pa Ja, måtte intentionerna och förhoppningarna... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobri nameni in upanje je doseglo, da smo veliko dosegli. Upamo, da bomo resnično vse te želje izvedli v praksi, da bomo videli konkretne rezultate v Libiji in da bo resnično prišlo do tega, kar si želimo v naši resoluciji. Rad bi opomnil na to, da ZDA niso odigrale najpomembnejšo vodilno vlogo v tem primeru. To je bila Evropska unija. Spomniti moramo tudi na to, da Evropska unija ni bila enotna od vsega začetka. Poskrbeti moramo za to, da delujemo enotno, da bomo resnično dosegli demokracijo v tej državi. Stabilnosti ne bo, če ne bo demokracije in zato je tako zelo pomembno, da tudi v ustavi povdarijo, kako zelo pomembno je, da se inštitucije gradijo na demokratični podlagi. Seveda moramo spostaviti odnose z novo Libijo. Enotni smo bili pri tem, da moramo Gaddafija strmoglaviti in na to smo sedaj lahko ponosni, da nam je to uspelo. Povdariti moramo, da odnosi ne smejo z evropskimi državami, ne smejo temeljiti zgolj na pogodbah za nafto, ampak da naši odnosi temelijo na demokratičnih načelih. Gospod Dovigeljevič je govoril o svobodi in o strahovih in seveda si vsi želimo, da bi demokracijo čim prej dosegli v Libiji. Sedaj pa postopek pritegne pozornost predsedujočega in prva bo gospa Andrije Kjene. Izvolite. Però non è in Vendar pa gospe poslanke ni v dvorani, tako da bi dobi besedo gospod Kelly. Hvala za besedo. Vsi smo slišali številne zgodbe, eh, ki so bile žalostne, ampak veseli smo tudi, eh, da je nekaj lepih zgodb, ki smo jim prisluhnili. Dobra novica je, eh, da so sedaj Gaddafija prisilili, da državo zapusti. Revolucijo popolnosti podpiramo, isto velja tudi za NATO-va prizadevanja in vse dogodke v Libiji. Naša podpora mora obveljati še prej. Hvala Sarkoziju in Cameronu, ki ste tukaj odigrala vodilno vlogo. Zdaj pa se moramo ozreti v prihodnost. Libija ima številne prednosti. Dovolj finančnih sredstev imajo na voljo, kar pomeni, eh, da je lahko prihodnost svetla. Seveda imajo veliko količino nafte, kar jim bo zagotovilo blaginjo v prihodnosti. Lady Ashton mora odigrati pomembno vlogo da lahko zagotovi stabilnost v tej državi. Ravno tako lahko poskrbi, da bo v Libiji zavladala demokratična vlada. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Nedel. Hvala, gospa Nedelčeva, dobi besedo. Le Libijan ima besoin d'une. Gospa predsedujoča, Libici potrebujejo novo Libijo, ampak da to novo Libijo lahko ustvarijo, je treba Gaddafiju zadati konec. Dokler bo on še grozil po tej državi, bo civilno ljudstvo ogroženo. In eh, zato je ne toliko tukaj šlo za vojno, ki so jo sprožili mednarodne sile, še zlasti NATO, ampak gre za civilno uh, vojno, ki se, državljansko vojno, ki se odvija na libijskem ozemlju in Libija potrebuje prehod v demokracijo, mi jo pa moramo ta prehod spremljati na najbolj razumen možen način. Ne gre toliko za finančno pomoč, ki jo moramo nuditi tej državi, ampak predvsem pomoč z našimi demokratičnimi izkušnjami. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Nedevalova. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi. Libija je v tem trenutku na razpotju. Samo pred eh, dvema tednoma eh, so libijskim podjetjem omogočili delovanje, ker sredstva niso več zamrznjena. Če bo vse šlo po sreči, bo prihodnost svetla. Vsi pa zelo dobro vemo, da je težko zagotoviti tranzicijo. Ozrimo se samo na Irak. Rezultati niso najbolj posrečeni in država ima velike težave. Ravno zato mislim, da moramo spremljati razvoj dogodkov v Libiji. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da preprečimo razlivanje krvi. Tukaj se strinjam z gospod Ashton, ki pravi, da je skrajen čas, da ljudje v Libiji prevzamejo oblast. To je bila huda preizkušnja ne samo za prebivalce Libije, ampak za celotno mednarodno skupnost. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Pasco. Hvala. Gospod Pasko ima besedo. Libija enters a new Po zavzetju Tripolija smo vstopili v novo fazo razvoja. Oblikovati moramo institucije. Sedaj nimamo uh, določenih uh, struktur in to pomeni, eh, da bo tukaj boj za oblast, ne tako kot v Egiptu. Mnogi se bodo borili za zmago. Tukaj je nekaj lojalistov Gaddafija, ki so še vedno na prostosti in so dejavni, kar še dodatno komplicira razmere uprava države mora biti ločena od oblikovanja demokratičnih struktur. Ker če bomo v ta proces posegli mi kot tujci, bo to še dodatno zaostrilo razmere. Ampak zunanji vidik moramo upoštevati, kako zagotoviti podporo na terenu, kako pa biti nekako neodvisen. Drugače povedano, kako kombinirati bilateralni in multilateralni pristop pri tej podpori. Potem pa v tej fazi moramo lahko ugotoviti eh, tudi, eh, da NATO mora biti zelo previden, da ne sme biti tisti, ki bo posegal v to oblast. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala, gospod Mauro Nikolas. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, dovolite mi, da ugotovim naslednje. Obnova Libije, kot so omenili številni, ki so govorili pred menoj, mora potekati tako, da bo Evropska unija pomagala. Evropska unija mora sodelovati in arabskim državam pomagati, tako da bodo lahko izoblikovali eh, nove režime. Če tega ne bomo storili eh, mi, eh, bodo druge države prevzele to nalogo, to je popolnoma jasno. Kakšno vlogo tukaj želi odigrati eh, Turčija na Bližnjem shodu? To moramo upoštevati ravno tako. Moramo upoštevati eh, dejstvo, da Turčija želi biti vodilna pri obnovi Libije. Ravno zato se moramo odzvati kot Evropska unija. Moramo spomniti Turčijo, da če želi postati članica Evropske unije, potem mora pomagati tistim državam, predvsem Libiji, ne pa, da samo upošteva energetska vprašanja. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Vpliv arabske pomladi se čuti na vseh področjih naše zunanje politike. Sprejeti moramo izzive, ki jih to predstavlja. Danes se Tunizija, Egipt in Libija zauzemajo za demokratično pot in eh, to stremenje se mora preleviti v konkretne projekte. Humanitarna pomoč, pomoč pri strukturnih reformah, institucionalna pomoč, vse to je treba zagotoviti. In Evropa se lahko tu nasloni na dva inštrumenta, ki jih ima na voljo, na Evropsko sosedsko politiko in na Evropsko unijo za sredozemlje. In zato je treba te politike okrepiti in še zlasti čezmejno sodelovanje znotraj sosedske politike. Nam v tem okviru je možno financirati in zagotoviti financiranje projektov, ki zadevajo socialno kohezijo v državah v sredozemlju. Zato je treba povezati se z lokalnimi in regionalnimi organi, ki delujejo na tem področju in preko njih zagotoviti, da bodo te svojim državljanom ponudile pomoč, ki jim jo ponuja Evropska unija. Sedaj pa uh, gospa Argentini. Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig jaar rond deze tijd. Hvala za besedo. Lani je Evropski parlament želel zvedeti, kaj je 60 milijoni evrov, ki jih je komisija obljubila Libiji, da sprejme eh, tiste ukrepe, eh, da migranti ne bodo prišli v Evropsko unijo, drugače povedano, da bodo zavarovali eh, južne meje. Takrat smo zelo jasno želeli posredovati naslednje sporočilo. Gre v veliki večini primerov za begunce, ki bežijo pred eh, diktatorskimi režimi v podsaharski Afriki. To so ljudje, ki so še vedno v Tuniziji ali v Egiptu ali pa so bili v Somaliji, Eritreji, Sudanu. Gre za približno 5000 beguncev. Naslednje vprašanje bi rada zastavila komisiji in predvsem svetu ali bo Evropska unija sprejela te ljudi. Sprašujem Evropsko komisijo, kaj se je dejansko zgodilo s temi sredstvi, govorimo že za teh milijonih evrov, ki smo jih zagotovili Libiji, čeprav smo vedeli, da ne bodo namensko uporabili ta sredstva. Hvala, gospa predsedujoča. To, kar je bil pravi masakr, ki so ga glavne sile povzročile nad libijskim prebivalstvom, sproža zaskrbljenost. Šest mesecev, v, katere, v katerih je umrlo veliko civilnih žrtev, v katerih je bilo porušenih ogromno stavb, institucij in tako naprej, vse to je huda dediščina, ki zahteva temeljito prenovo te države. Istočasno pa se govori o vzpostavitvi trgovanja z nafto in to na plečih libijskega naroda, ki je še naprej žrtev stalnega kršenja mednarodnega prava, listine Združenih narodov in resolucije 903, ki govori o zaščiti civilnega prebivalstva. In kot se je izkazalo tudi v drugih situacijah, te vojne, imperialistične vojne Združenih držav Amerike in Evropske unije povzročajo tudi odziv prebivalstva, proti kateremu so sprožene. Skaj je hitologo? Gospod Paska. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Hvala, gospa predsedujúca. Gospod komisár. Po državljanski vojni brez eh, milosti je Libija vstopila v obdobje, ko ne potrebuje orožja ali vojaške pomoči. Stvari na terenu se morajo stabilizirati. Pred vojno je bila Libija bogata država, ampak vseeno bo odvisna od naše pomoči in podpore. Gre za državljane, eh, ki nimajo hrane, ki nimajo tudi goriva, kar je paradoksno, in tudi hrane. Zagotoviti morajo to, eh, da se popravijo bolnišnice, njihovi eh, domovi in ostala infrastruktura. Zagotoviti se mora varnost, postaviti eh, se mora javna uprava po prelivanju krvi. Libija se mora sedaj obnoviti. V tem času pa jim bomo morali mi kot evropejci pomagati. Poleg materialne pomoči se moramo osredotočiti tudi na to, da upoštevamo bistvene potrebe državljanov tako da bodo lahko zgradili demokratično družbo in institucije. Ti morajo prevzeti odgovornost za pravično upravo, kar pomeni, eh, da moramo spoznati, da naša pomoč Libiji mora biti dolgoročna. Ali pa bomo to državo prepustili v sodi tistih, ki ne želijo Libiji dobro. Hvala, gospod Obermajer. Danke, Frau Vorsitzende. Ja, Libijen so en rechtsstaat. Najlepša hvala. Načela pravne države. Tukaj moramo upoštevati pa tudi šariatsko pravo in to ni najbolje. Zato bomo videli, kaj se bo eh, zgodilo. Nekdani pravosodni minister bi moral biti tudi tisti, ki bi prevzel eh, to nalogo proti Al-Džalilu gospod Al-Džalilom in to nas skrbi. Videli bomo, kaj se bo sedaj zgodilo, ali bo to NATO podprl ali ne. Vprašanje je, kaj se bo sedaj zgodilo in ali ima on še vedno stik z Kadafijem, da bi prišel do tako imenovanega črnega zlata. Tudi Schröder, Berlusconi, Blair, eh, Sarkozy so bili tisti, ki so redno sestankovali eh, z Gaddafijem. Zato bomo videli, kaj se bo sedaj eh, zgodilo, kaj bo tudi z izvozom tehnologije. Evropa mora podpirati Libijo na takšen način, da zaživi demokratična in politična družba, ki se mora uveljaviti. Potrebujemo demokratične institucije na podlagi pravne države in takšna Libija bo lahko partnerica Evropske unije. Hvala, gospod Brons, vi ste zadnji. Najlepša hvala. Ko govorimo o tiranu Gaddafiju, seveda smo lahko, ne glede na to, ali ga spoštujemo ali ne, skeptični do zahodne politike. Namreč načrt Gaddafija je, eh, da bi imel takšno politiko, eh, da bi pravzaprav nafto prodal v zameno za zlato oziroma dolar. Moramo videti, kaj se je zgodilo z Elanom Duncanom, ki je sklenil sporazum med eh, prehodnim svetom in tudi med podjetjem Vito, za katerega je nekoč deloval to je ta sporozum podjetje Vitol je tisti, ki je največji proizvajalec in predelovalec nafte, ki bo sedaj imel monopol pri prodaji libijske nafte. Potem pa mednarodni prehodni svet je tisti, ki naj bi priznal državo Izrael in mnoge arabske države se s tem ne strinjajo. Sicer ne vem, ali je to zaželeno ali ne, ampak ne vem, ali je morda to prispevalo k vojni ali ne. Najlepša hvala. Sedaj pa komisar Füle, ki se bo odzval na to, kar smo slišali v razpravi. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Dvojno zadovoljstvo imam danes. Najprej, ker lahko sodelujem pri tej razpravi v imenu visoke predstavnice in podpredsednice eh, komisije. Potem lahko sodelujem tudi z predstavnikom sveta, gospodom Dovjelevičem, kar kaže, da usklajeno delujemo, da služba za zunanje delovanje in komisija se usklajuje, da tudi svetom. Drugič, mislim, da je ravno tako zelo pomembno, da pri tej razpravi upoštevamo tudi predhodne razprave, potem tudi sporočilo iz meseca marca o blaginji. Upoštevati moramo tudi umestno oceno. Videti moramo in upoštevati tudi to, da ta razprava odraža pomembna načela, o katerih smo se pogovarjali že v preteklosti. In tudi to je zapisano v sporočilu. Cenim da na podlagi te razprave lahko oblikujemo zelo jasno sporočilo. Evropski uniji je v interesu, da zagotovi, da Libija zaživi na novo, da vzpostavi demokratično družbo, ki bo v popolnosti upeta v mednarodno skupnost in evro-sredozemsko območje. Naj izpostavim tri točke, ko govorimo o naši pomoči. Pred pacem Tripolija smo že začeli sodelovati z nacionalnim prehodnim svetom in predstavniki civilne družbe. Zagotovili bomo tehnično pomoč, tako da se bodo lahko oblikovale državne institucije, da bo lahko javna uprava razvila svoje zmogljivosti, ravno tako bomo spoštovali človekove pravice. Gradili bomo zmogljivosti, dali bomo podporo civilni družbi, potem izobraževalnim storitvam, ponovno bomo uh, zgradili šole, ravno tako bomo zagotovili in podpirali razvoj zdravstvenih storitev, pomagali bomo tudi beguncem in razseljenim osebam. Kar pa zadeva razmere v Libiji, prišlo je do bliskovitega razvoja, potem ko so opozicijske sile in drugi zauzeli Tripoli. To bo druga točka v mojem prispevku. 1. septembra 2011 smo sklicali mednarodno konferenco, kjer so bili prisotni libijski predstavniki nacionalnega sveta mednarodne skupnosti, šefi vlad in držav. Sestanek je potekal v Parizu. Še naprej bomo zagotovili podporo nacionalnemu začasnemu svetu in mednarodna skupnost bo Libijo podprla. V naslednji dan, 2. septembra, smo imeli bolj tehničen sestanek, tukaj smo tudi vzpostavili eh, strukture, oblikovali eh, smo načela sodelovanja med državami donatoricami in pripravili smo načela, kar zadeva finančno pomoč in vso ostalo pomoč. Na tem sestanku je predsednik Evropske komisije gospod Barosu, Barosom in kasneje tudi ostali kolegi ter udeleženci pripravil dokument, kjer smo rekli, kako se bomo odzvali eh, na razmere v Libiji po konfliktu. Pripravili smo neuradni dokument o tem, kako se bo Evropska unija odzvala, kako bomo stabilizirali te razmere v Libiji po konfliktu. Poskrbel bom za to, eh, da bo tudi Evropski parlament dobil izvod omenjenega dokumenta. Zelo jasna sporočila smo slišali na tem sestanku. Gre za to, da bo Libija odgovorna za ta proces, da bomo prebivalce opolnomočili, da bodo tudi Združeni narodi prevzeli eh, to nadzorno vlogo, Evropska unija in Svetovna banka ji bosta pri tem pomagala, potem pragmatično delovanje, kar pomeni, eh, da bomo ocenili dejanske potrebe in libijske prednostne naloge. Na konferenci 2. septembra pa je Evropska unija rekla, da bo civilna družba, vključno ženskami, prevzela vodilno vlogo, potem bomo zagotovili določeno pomoč eh, tudi za mejne patrulje. Libijske oblasti eh, so ta pristop podprle. Kot je že rekel polski kolega, Evropska služba za zunanje eh, delovanje je prevzela misijo, ki od 7. septembra deluje na terenu, tako da bomo ocenili dejanske potrebe in ta proces poteka sedaj. Evropska komisija je sedaj pripravljena, da če to želijo libijske oblasti, zagotovi eh, dodatno strokovno pomoč in podporo v fazi po konfliktu. Pravzaprav bomo zagotovili srednjeročni finančni okvir v obdobju 2011-2013. Šlo bo za vsoto 60 milijonov evrov. Uščevali bomo potrebe nove libijske vlade. Kot sem že rekel, so se dogodki razvijali veliko hitreje kot eh, naše zmogljivosti pri razdeljevanju teh finančnih verov. Med razpravo sem si pozorno beležil vaše konstruktivne predloge. Recimo gospa Brandner, govorila je o pomenu sprave, omenila je, da vsi tisti, ki so zagrešili nasilje, morajo biti, morajo, jim moramo tudi soditi. Potem omenili ste kodeks ravnanja za podjetja. Potem gospod Mauro, je predstavil, predstavil svoje zamisli o tem, da pošljemo v Libijo tudi naše skupne enote, o tem bomo premislili, potem gospode Kejzer. Politika priseljevanja, upoštevati moramo tudi eh, drugi vidik, ki ga je predstavila. Zelo pozorno iz, eh, bom s kolegi iz Evropske službe za zunaj delovanje upošteval ta načela in vaše predloge. Ob koncu pa še tole. Libija ima dovolj virov na voljo. Zdaj smo odmrznili sredstva, kar pomeni, da bodo imeli dovolj sredstev za obnovo države. Istočasno pa moramo poskrbeti za to, da imajo trdno podlago, da lahko dobro upravljajo z veri nafte in zemljskega plina. Ko se bo faza stabilizacije zaključila, potem bo Evropska komisija premislila o tem, da se pripravi dobra podlaga za dolgoročne odnose z Libijo. Tako da bomo sklenili sporazum z Libijo in da bomo tukaj pravzaprav sledili vzoru tistih sporazumov, ki smo jih že sklenili z vsemi sosednjimi državami. To bo zelo jasen signal, ki bo pokazal, da je Evropska unija zainteresirana za to, da oblikujemo partnerstvo z Libijo, da upoštevamo interese vseh in da zagotovimo spoštovanje obeh strani. Najlepša hvala, komisar File. Sedaj bi rada dala besedo predstavniku, predstav, visoke predstavnice za zunjo politiko, gospodu Geleviču. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, komisar File, poslanke in poslanci. Naj najprej ugotovim naslednje. Mislim, da je današnja razprava jasno pokazala, da imamo evropsko strategijo, pa tudi strategijo mednarodne skupnosti. V preteklih mesecih smo to strategijo tudi udejanjili v praksi. Rezultati so bili pozitivni. Mislim, da je Libija pomembna preizkušnja za skupno zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, ki je začela veljati z Lizbonsko pogodbo. Mislim, da se je Evropska unija tukaj zelo dobro odrezala. Današnja razprava je mislim, da tudi pokazala, da Libija ni samo oddaljena država, kjer se eh, ljudje borijo. To je pomembno vprašanje za predstavnike javnega mnenja v Evropski uniji. To je država, katere razvoj dogodkov so naši državljani napeto spremljali in zanimalo jih je, kaj se bo zgodilo. Kar pomeni, da imamo tukaj dodatno breme odgovornosti mi kot predstavniki Evropske unije. Seveda moramo resno prevzeti to nalogo. Libice moramo podpreti, sedaj so ponovno neodvisni, podpreti jih moramo po svojih najboljših močeh v tej nehvaližni fazi tranzicije. Razprava je po mojem mnenju pokazala tudi, da smo uložili kar nekaj prizadevanj, ampak nevladne organizacije, podjetja, vlade, parlamenti, mednarodne organizacije, vsi imajo dovolj manevrskega prostora. To je, mislim, da pristop, ki ga zagovarja tudi visoka predstavnica. Tudi služba za zunanje delovanje bo vse te napore podprla v vseh razsežnostih in na vseh področjih. Naj ugotovim še eno stvar. Veliko se vas je dotaknilo kršitve človekovih pravic. Govorili ste o tem, da so le te ogrožene. Verjetno ste seznanjeni z izjavo visoke predstavnice v zvezi s tem vprašanjem. Jasno je, da bomo resno obravnavali to vprašanje. Evropska unija bo ocenila razmere. To bo tudi pomembna odgovornost za prehodni svet, ki mora obvladati razmere. Poskrbeti morajo za to, da se bodo mednarodni standardi vedno spoštovali. Istočasno pa to velja tudi za drugo stran. Kakorkoli že, človekove pravice bodo prva točka na agendi naše politike. Tukaj bom naredil piko. Hvala za vse tiste, ki ste prispevali k tej razpravi. Veselim se že, da boste, upam, da jutri sprejeli rezolucijo. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo zaključili to točko. Prejeli smo šest predlogov rezolucij. O njih bomo glasovali jutri ob 12. uri. Naslednja